So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf hier. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo s stankom odbora Ekon. Ima kdo kakšno pripombo na dnevni red? Ne. Potem je dnevni red sprejet. Tako, sedaj pa nekaj sporočil. To bom prebral. In ti bodo natürlich auch dem Protokoll beigefügt. To bom prebral v angleščini. To bo dodano k zapisniku, torej nekaj sporočil, trialogi, kar se tiče pravice deležnikov, to vodi Juri, ampak imamo deljene pristojnosti tudi mi po členu 54. Prvi trialog se je odvil 27. oktobra z navzočnostjo Čorčna Fridna, luksemburškega predsedstva in komisarko Jurovo. Ekon je bil zastopan strani poročevalca Ikona Olicona. Predstavili smo stališča o glavnih vidikih predloga in prepoznali smo točke, kjer je potrebno opraviti še dodatno delo na tehnični ravni pred naslednjim političnim trialogom. Vprašanje, o katerih smo govorili, je identifikacija deležnikov, preglednost, tudi preglednost upravljavcev premoženja in institucionalnih naložbenikov. In tukaj imamo deljene pristojnosti v skladu s členom 54. Plačila in poročanje po državah, tudi preglednost davčnih stališč. Trilog se bo nadaljeval, dialog se bo nadaljeval, trilog, naslednji trilog pa še ni bil določen. Potem pa uredba o benchmarkih, šesti trilog se je odvijal 28. oktobra in tukaj smo imeli predlog o tej uredbi. Pogovarjali smo se o kategorizaciji benchmarkov, tistih pomembnih in manj pomembnih, in tudi obrestnih. Mir Evropski parlament je začrtal glavne elemente mogočega kompromisa in je zahteval od predsedstva sveta, da se še vrnemo k temu. Naslednji trialog je predviden za 24. novembra. Potem pa še eno sporočilo, povzetek priporočil in sklepov, ki so bili sprejeti 29. oktobra na sestanku koordinatorjev. Dogovorili smo se, da bo naslednji dosje predmet razprave 30. novembra 1. decembra, solventnost 2. Mislim, da ni potrebno vsega prebrati, vseh podrobnosti, o številkah vsi veste, zakaj gre pri solventnosti 2. Koordinatorji Ekon so se odločili, da bodo preložili nominacije za predlog komisije, skupno pravila o lesninjenju in ustvarjanju Evropskega okvira za preprosto pregledno lesninjenje. Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijske družbe. Po izmenjavi mnenja večina koordinatorjev se strinjala, da ne bomo pripravili mnenja o mehanizmu. kriznem mehanizmu za premestitev. In to smo si zabeležili. Koordinatorji Ekon so zapisali pismo vprašanje o EMU in to bomo sprejeli 17. novembra na sestanku v Borajkon. Nadaljne podrobnosti bodo preložene strani sekretarjata v naslednjih 24 urah. Prav? Dobro. Zahteva odbora za proračun, da bi imeli poročilo na lastno pobudo o poročunskih zmogljivostih za evromoče. Koordinatorji so se dogovorili, da bomo sprejeli 55. člen kot rešitev za zahtevo odbora za proračun. Kaj pa si ostali odbori, ki so želeli sodelovati? Bil sem na konferenci predsednikov odborov, tako da poznam ozadje. Koordinatorji so se dogovorili, da bodo poslali dopis Tukaj je zelo veliko številk. Zelo veliko dopisov bodo tole poslali. to je to. Vse podrobnosti bodo torej tudi v zapisniku za prihodnje predlogi za resolucijo. Če vsaj en koordinator ne bo ogovarjal na sestanku, bo sekretariat pripravil standardni odgovor, ki bo podal, da so se koordinatorji odločili, da ne bodo spremljali predloga za resolucijo. To so bila torej sporočila predsednika. Upam, da ste uspeli slediti vsem dopisom in vsem številkam, bom, vas bomo jutri poprašali potem. Tako, sedaj pa tretja točka na našem dnevnem redu. To je sporazum med Evropsko skupnostjo in kneževino Liechtenstein o ukrepih enakovrednih tistim iz direktive sveta 2003-48-ES e o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Tako, sedaj bom nadaljeval v nemščini, če mi dovolite. Poročevalec ima sedaj priložnost predstaviti svoje poročilo, potem pa bodo na vrsti poročevalci v senci in vsi ostali kolegi. Samo naj opozorim na tole. Koordinatori so sklenili, da bodo vsa ta davčna vprašanja razdelili po rotacijskem sistemu za Lichtenstein je tokrat odgovorna EKR. Imamo pa še Andoro, Monako, San Marino in druge države, tako da bo vsaka politična skupina dobila eno od držav. Lichtenstein je torej po načelu rotacije dobila EKR. Sedaj pa dobi besedo gospod Stapatides, ki bo nadomeščal poročevalca. Prosim. Poštovane kolegice in kolegi. Najprej, kolega Sandr Lunes se upravičuje, ker ne more biti tukaj, ker ima nekaj drugega. Ta sporazum je pomemben korak v korakih v boju proti utaji in prevara na področju davkov. In nadgrajujemo dogovor iz leta 2004, ko mora kneželina Lichtenstein uvesti ukrepe enakoredne tistim v EU obdačevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Zato poročevalec v polni meri pozdravlja to posodobitev in upamo, da bomo to sprejeli pravočasno, da bi stopilo v veljavo 1. januarja 2016. Hvala lepa. You have even more time if you need. Saj imate več časa, če želite. Ne, dovolj je. Vse sem prebral. V Lichtensteinu je to vprašanje zelo pomembno. Moj volilni okraj je zelo blizu Lichtensteina in lahko vam povem kar nekaj zgodbic o tem. Tako, sedaj pa poročevalci v senci ELS. Gospod Balc nadomešča gospoda Švaba, prosim. Hvala lepa. Predsedujoči Ferber, najprej hvala lepa poročevalcu, čeprav ga danes ni z nami, gospodu Lunesu, za dob, dober osnutek poročila. Reči moram tole. Najprej šica se je tudi Lichtenstein v boju proti begu pred plačilom predavki je Evropska unija sedaj z Lihtenštajnom sklenila nov preglednostni sporazum. Upam, da bomo to lahko pozdravili, kajti to je še en pomemben korak v boju proti utaji davkov in proti davčnim prevaram v Evropi. Okrepljena izmenjava informacij o hranjenih vlogah bo seveda v prihodnosti davčnim organom olajšale delo. Prav tako bodo lahko odvračali od otaje davkov. Aktualizacija sporozuma iz leta 2005 je bila potrebna, zato da bi Liechtenstein sedaj uporabljal enaka pravila kot države članice Evropske unije. Od začetka veljave sporozuma leta 2005 se je zgodilo kar nekaj stvari na ravni EU, pa tudi globalno gledano. Standardi in pravila so se razširili tukaj, mislim predvsem na standard OECD o samodejni izmenjavi informacij. Glede na nove kakovosti obojo proti utaji davko s tem sporozumom, mislimo, da je potrebno podpreti to poročilo. Gospod Švab se strinja s poročevalcem, da mora Evropski parlament torej to poročilo podpreti. Gospod predsedujoči, dvakrat le sem govoril kot predhodnik. Morda bodo drugi govorniki govorili še dlje. Hvala lepa. Hvala lepa. upam, da to ne bo sorazmerno z vlogami v Lichtensteinu. Tako, sedaj pa skupina S in D. Kofot, prosim. Hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Ko bomo lahko spregovorili o čudoviti državici Lichtenstein? Odlična smuka, mimo grede. Torej, v imenu skupine SND sem zelo vesel, da je komisija dosegla premik v boju proti davčnim prevaram in utaji davkov. Sporozumi s tretjimi državami morajo biti izvedeni kar se da hitro in zato seveda smo za poenostavljeni postopek. Kot poročevalec za sporozum s Švico sem zelo zadovoljen, da smo sedaj prišli še na drugo državo, torej Lichtenstein. Najpomembneje pa je, seveda, da imamo dobro vsebino. Vsebina je sledeča. Sedaj smo korak bliže plodnemu sodelovanju z Lihenštajnom pri davčnih prevarah in boju proti tajam, davčnim utajam. Potrebno pa je storiti še nadaljne korake. Upam, da bo komisija si zabeležila stališče sveta. Potrebujemo celovit sporazum, potrebujemo več samodejne izmenjave, samodejne izmenjave podarjam, potrebujemo hitrejšo izmenjavo in potrebujemo veliko več preglednosti. Upam, da komisija razume, da je potrebno Evropski parlament v nadaljni tok dogodkov vključevati tudi v prihajajoče sporazume, ki bodo podobni temu. Nekaj pa je jasno. Evropa se mora odzvati na nezakonite davčne prakse in to je res korak v pravo smer. Kratek sem bil, hvala lepa predsedujoči all of you don't take the time. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam, da niste govorili prav dolgo, tako da bom imel več časa za razpravo. Liberalci? Silvi? Ne, nič nimam za dodati. Želiš plačevati davke v Lichtensteinu? Rada bi spet obiskala. Lichtenstein je zelo lepa država, ne želim pa plačevati davko nikjer druge kot v Franciji. Ja, pošteno. potem pa Gue Viegas, prosim. Uh, portanto, uh, nós entendemos como positivo este passo, mais um passo. Hvala lepa, to je pozitiven korak naprej, še en korak naprej. In v bistvu to potrjuje našo oceno glede škandalov, ki so bili obelodanjeni. Vse to je prišlo v javnost in parlament se je tega vprašanja lotil in sedaj je to delo obrodilo sadove. Veliko je bilo škandalov in državljani seveda ne morejo razumeti, kako je možno, da se taka utaja davkov dogaja, ko pa vlade morajo vačevati. Torej, že samo zato je to zelo pomemben in pozitiven korak naprej. Seveda pa moramo se skupaj nadzorovati in ocenevati še naprej. Izmenjava informacij se bo, čela, se bo začela leta 2017, če sem prav razumel. Zakaj ta preložitev še eno dodatno leto? Dobro, morda imamo določene administrativne vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti, vendar pa to preložitev smo si zabeležili morda to ni ravno najbolj pozitivno. Težava ni v pomankanju zakonodaje. Izmenjavo informacij o tem govorimo že leta. Tudi primer Lichtenstein ni nov. Imeli smo škandale že v preteklosti, ki niso imeli posledic kot LuxLeaks vendar pa imeli smo tudi v Nemčiji določene škandale in potem so parlament, svet pa komisija pripravili zakonodajo, da bi se to ne ponovilo. Torej, kaj želim povedati, zakonodaja samo po sebi ni dovolj, zakonodaja sama ne prinese rezultatov. Instrumente imamo, pa se jih ne uporablja dovolj. Izmenjava informacij je klasični primer ukrepa, ki ne deluje. ta sporozum moramo sprejeti. To bi bilo dobro. Vendar pa kaj je ključnega? Ključen je nadzor posledic takih sporozumov. Državljani morajo razumeti in vedeti, da se zakonodaja izvaja. Seveda je potrebno doseči napredek, potrebno je potrditi ta sporozum. Najpomembneje pa je, da se skupaj nadzorujemo, da imamo odgovornost in da se ti sporozumi izvajajo. Potrebno je ugotoviti, ali prinesejo kaj otipljivega, kaj, kar lahko državljani vidijo in ali res ostavijo davčne prevare in davčne utaje. To so tista najpomembnejša vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Naj opozorim na postopek. Danes smo 9. novembra, če želimo, da bi to stopilo veljavo 1. januarja 2016, moramo vse skupaj sprejeti zelo hitro. Svet nas je prosil, če bi na decembrskem plenarnem zasedanju tukaj v Bruslu 2. decembra podali naše stališče, tako da bi potem svet lahko to sklenil. Sporozuma ne moremo spremeniti, lahko samo zahtevamo spremembo stališča sveta. Zato ta poenostavljen hiter postopek v našem interesu je, da ta sporozum dejansko stopi v veljavo 1. januarja. To je pač tako hitro, kot se da, ker smo že novembra. Torej, toliko glede te tretje točke. Želi poročevalče enkrat besedo, ne komisija? Je ni. prav štiri minute odmora, dokler ne pride komisarka Vestega. liebe Kolleginnen, liebe Spoštovane kolegice in kolegi. Veliko čast mi je, da lahko pozdravim komisarko za konkurenco Margaret Vestager, ki je sprejela povabilo, da pride k nam na tretjo izmenjavo mnen z odborom Ekon v okviru strukturiranega dialoga med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. od zadnjega sestanka julija z vami je komisija naredila pomemben korak v boju proti agresivnemu davčnemu črtovanju multinacionalk z odločitvijo prejšnjega meseca o nezakoniti pomoči nizozemske in Luksemburga Fiatu in Starbucksu. Veselimo se, da boste povedali več o tudi drugih primerih in upam, da ste poročilo o Moskovici, tudi slišali o poročilu Ferber, o mojem poročilu, kar se tiče davčnih stališč. Vaša odločitev je bila v središču te razprave. Prejšnji teden ste osebno obvestili nas, Ekon, o javni predstavitvi, posvetovanju, o tem, kako ponomočiti nacionalne davčne uprave, da bi bili bolj učinkoviti in uspešni. Delovna skupina za konkurenčnost se je pogovorila s predsednikom Luksemburškega organa, ker smo pač pod Luksemburškim predsedstvom in zelo dobro je bilo videti, kako uspešno sodelujemo. Torej to pozorno spremljamo. Odbor Ekon pa trenutno pripravlja letno poročilo o konkurenčnosti za leto 2014. Gospod Langen, poročevalec, je to predstavil oktobra in predloge sprememb bom v odboru imeli na dnevnem redu ta teden v četrtek. Torej, konkurenčnost je zelo pomembna na našem dnevnem redu do konca leta in v imenu odbora pozdravljam vašo zavezo k rednemu dialogu z našim odborom in smo že nastopili, da bi slišali vašo izjavo. 10 do 15 minut smo dejali, potem pa bomo imeli 5 minutne slote, ko boste imeli možnost zastaviti kratka vprašanja. Upam, da boste dobili kratke odgovore in boste morda potem imeli možnost postaviti še kakšno pot vprašanje. Ali pa dolgo vprašanje, dolg odgovor in potem je 5 minut konec. Hitro. Torej, vse je odvisno od vas. Najprej torej dobite besedo vi, gospa komisarka, prosim. Well, first of all, thank you very much for having invited me. Uh... Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, da sem z vami. Veselila sem se tudi nadaljevanja teh razprav, saj se mi je zdelo, da res dobro izmenjujemo stališča in to mi daje tudi veliko navdiha. Hvala, da ste me povabili. Skoraj pred letom dni do dneva natančno smo začeli z našim mandatom in mislim, da je zdaj vsaj upam, dober čas za novo poglavje v sodelovanju med mano in tem odborom. Najprej se zahvaljam, zahvaljam gospodu Werneru Langenu za njegovo poročilo, osnote poročila o evropski konkurenčni politiki. Če si preberete to poročilo in se poglobljeno lotite tega poročila, je jasno, da nas čaka še veliko skupnega dela. To veliko obljublja tudi za evropskega državljana, ki bo videl, da sodelujemo pri krepitvi konkurenčnega prava. Enotni trg je seveda kronski dragul te politike, tudi največ obljub daje v smislu ustvarjanja novih delovnih mest, pa tudi zagotavljanje enake pogoje za vse je nekaj, za kar si vsi prispevamo robustna konkurenčna situacija bo ključnega pomena pri tem. V Evropski uniji bi moralo vsako podjetje veliko in eh, majhno imeti možnost poslovati, uvajati svoje inovacije, strankam imeti tudi priložnosti za to, da jim uspe. Tako, da se ne znajdejo v nekakšnem eh, podrejenem položaju zaradi velikih podjetij. To je zelo pomembno. Pomembno je, da evropejci ugotovijo, da obstaja določena mera pravičnosti, enake obravnave na trgu. To počnemo za voljo državljanov, za voljo potrošnikov. Če bo konkurenca delovala, bodo tudi podjetja rasla zaradi proizvodov, zaradi storitev. In toliko dobrih razlogov je, zakaj moramo to storiti v Evropi. To so konkretni razlogi glede tega se vsi strinjamo in mislim, da je to tudi zelo dobra osnova oziroma izhodišče za razpravo o moje pobudi, s katero naj bi še dodatno spodbudili konkurenčnost podjetij v Evropi. Seveda govorim o posvetovanju, o tem, kako bi nacionalni konkurenčnostni organi po vsej Evropi postali bolj odločni in učinkoviti pri izvajanju davčne politike in pravil kot sem povedala gospodu poročevalcu, sem eh, vsem razposlala tudi e-mail, zato da boste bolje razumeli, o čem razmišljamo. Nekaj besede o tem. Že več kot desetletje Nacionalne agencije za konkurenčnost z nami sodeluje kot ključni partner pri izvrševanju prava konkurenčnosti. In brez njih nam ne bi uspevalo. Seveda, ta dosje zadeva številne pristojnosti znotraj Evropske komisije, vendar pa še vedno ne moremo tega izvajati brez pomoči nacionalnih konkurenčnostnih organov. Zato sodelujemo v mreži za konkurenčnost in že od leta 2004 smo sprejeli več kot tisoč odločb o antitrustih in od teh eh, več kot 1085 odstotkov pravzaprav jih dosežejo nacionalni organi. In to je odličen primer tega, kako lahko nacionalni in evropski organi sodelujejo v korist državljanov. Vi, torej Evropski parlament, ste nas vedno spodbojali, da še bolj razvijamo evropsko mrežo za konkurenčnost iz jasnih razlogov. Če želimo konkurenčnostjo kaj spremeniti tudi v življenju državljanov, potem moramo poskrbeti za to, da bodo nacionalni organi lahko učinkovito in v polni meri izvajali svojo ulogo. In ne gre le za postopke ali pravila, gre tudi za pravičnost in zagotavljanje enakosti. To pa ne bi smelo biti odvisno od držav članice, v kateri živite. Vsak evropski državljan bi moral uživati te pravice. Seveda, žal, včasih pomeni to drugačno situacijo, če živite v eni državi članici ali pa v drugi. Podjetja se soočajo z različnimi denarnimi kaznimi, včasih plačajo 25 krat višjo kazen za isto nezakonito vedenje oziroma nezakonito dejanje. Vse pa je odvisno od eh, zakonodajnih aktov, ki za to veljajo. Nekatera podjetja, ki ne igrajo po pravilih, pa se lahko izognejo kaznim, tako da spremenijo svojo pravno osebnost oziroma identiteto. Nimajo vsi nacionalni organi dovolj sredstev za to, da bi ustrezno izpolnjevali svoje zadožitve in nacionalni organi nam pravijo, da bi lahko bili bolj učinkoviti, če bi imeli na voljo ustrezna orodja, če bi imeli tudi dovolj moči. In ta vprašanja so bistvenega pomena ne smemo se jih lotevati le s smernicami ali pa sporočili. Absolutno pripričan sem, da to ne bo dovolj. In zato sem prejšnji teden sprejela pobudo v smeri zakonodajnega predloga, s katerim naj bi situacijo izboljšali. Tekom zadnjega leta so moje službe preučevale možnosti za celovite ukrepe v povezovanju z nacionalnimi organi za konkurenčnost in ministri držav članic. Dobili smo tudi pomembne povratne informacije, ki so bile bistvenega pomena, zato smo se ozdravotočili na tista področja, kjer težave obstajajo in kjer usmerjeni cilji lahko privedajo do rezultatov. 14. novembra smo začeli tudi z javnim posvetovanjem. Namen tega je bil pridobiti stališča vseh deležnikov glede konkretnih ukrepov, ki jih potrebujemo. Tri področja so, na katera se bomo osredotočili. Prvič, jamstvo, da nacionalni organi dobijo sredstva in tudi osebe, tako da lahko v polni miri izvajo svoje delo. Drugič, jamstvo, da imajo na voljo ustrezna orodja za boj proti kršitvam na področju konkurenčnosti in tretjič, programi popuščanja, ki omogočajo podjetjem, da počistijo pred svojim pragom v okviru kartelov Ta sistem mora učinkovito delovati po celotni Evropi. Ne želimo spreminjati gospodarske kulture držav članic ali pa se osredotočiti na to, kateri pristojni organi bi morali biti odgovorni za konkurenčnost in izvrševanje določb. Vsak bi moral imeti minimalen nabor orodij, na osnovi katerih so lahko tudi učinkoviti in s tem bomo poskrbeli tako za razlike med eh, nacionalnimi državami, kot tudi za državljane, da bodo lahko živeli kjerkoli. Pomembno je, da nadaljujemo s tem delom. Moramo pa se pogovoriti tudi o vaši udeležbi v tem procesu, udeležbi izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov. Mislim, da je to jasen primer tega, kako bomo morali sodelovati, če bomo želeli kaj doseči pri tej pobudi sem zavezan k temu, da bom zagotovila čim večjo sovo deležbo Evropske komisije kot sozakonodajalca tudi pri pripravi tega predloga. Pred dvema tednoma je komisija ponazorila, kaj je mogoče storiti s krepitvijo konkurenčnosti, če gre za neodvisno in robustno delovanje. In res se vam lepo zahvaljujem tudi za komentarje med plenarnim zasedanjem. Mislim, da to res kaže na nekaj pomembnega, da smo s tem dosegli državljane in tudi njim se zdi to pomembno. Seveda se sklicujem na sklepa glede dveh primerov multinacionalk. Fiat eh, je pridobil nezakoniti status v Luksemburgu. Starbucks pa na nizozemskem. Ponovila bi, da ti dve stališči oziroma odločbi ja, dajeta jasen signal tako državam članicam kot podjetjem. Čisto vseeno je, ali so podjetja velika ali majhna, ali so države velike ali majhne. Ne morete izkoriščati davčnega sistema za to, da podeljujete nezakonito državno pomoč. Želela bi pojasniti tudi, da je znaga dela in ne konec. Še naprej bom odpirala nekatere primere davčnih stališč, če se bo skazalo, da je prišlo do zlorabe pravil. In če se bo zadevo odprlo, potem bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bomo ta postopek speljali do konca čim hitreje. Pri tem pa ne bomo ogrožali kakovosti dela. Usporedno napredujemo tudi pri analizi glede pristopov do davčnih stališč v vseh državah članicah in naš cilj je čim bolj oceniti to situacijo tako, da bomo lahko napredovali k ustreznim smernicam glede soočanja z davčnimi stališči in pa nezakonitim delovanjem pri državni pomoči. Naša politika je jasna, mislim, da smo glede tega um, soglasni, enotni trg z enakim pogojem za vse, to je nekaj, kar je bistvenega pomena in tako bi moralo biti za vse državljane Evropske unije. Le na ta način, po mojem mnenju, lahko zagotovimo, da bodo državljani imeli koristi od enotnega trga in prav gotovo te koristi potrebujemo tudi zato, da lahko zaposlimo ljudi, da jim omogočimo preživeti, da jim omogočimo, da ustvarjajo nova podjetja, da jim omogočimo uvanje inovacij v Evropski uniji. Veselim se današnje razprave. Pričakujem, da me boste izprašali glede številnih vprašanj, ki sem jih tukaj omenila, ampak eh, to prepuščam eh, seveda razpravi in upam, da bom dobila tudi nekaj navdiha za moje službe. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala, gospa komisarka. Kot sem povedal, cenimo vaše delo in popolnoma prav imate, ko pravite, da enotni trg ne potrebuje le odločbo o enotnem trgu, tukaj potrebujemo tudi odločbe o konkurenčnosti in državne pomoči so tukaj res problematične. Včasih smo govorili le o subvencijah, zdaj pa smo govorili, da je to lahko povezano tudi z obdavčevanjem. To je torej novo poglave in veseli me, da ste to poglavje odprli ter da boste z delom na tem področju nadaljevali. Zdaj pa predajam besedo različnim političnim skupinam, skladno s dehanovim sistemom, najprej skupina ELS, gospod Burkhard Balc. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa Vestager, veseli me, da ste z nami. Osredotočil se bom na prvi sklop vprašanj, na davčna vprašanja za večino nas v tem odboru je to bistvena problematika. Trenutno imamo tudi posebni odbor, odbor za davčno politiko. In zato bi vam zastavil dve kratki vprašanji v povezavi s tem. Prvič, kakšno je vaše stališče glede zamisli, da bi uvedli sistem klirinških hiš, s katerimi bi lahko pregledovali davčna stališča na ravni Evropske unije in preverjali, ali imajo morda negativne učinke za druge države članice. Ali ste morda razmišljali o tem, kakšni bi bili lahko praktični ali stranski učinki takega sistema? To je moje prvo vprašanje, pa še drugo. To ste že omenili. Pred nedavnim ste omogočili dve odločbi glede davčnih stališč. Zdaj imate konkretne izkušnje pri tem procesu. Kakšna je časovnica za vzpostavitev dobrih praks pri izdajanju davčnih stališč, kar bo omogočilo pravno gotovost tako za države članice kot za podjetja? To je bilo drugo vprašanje. Glede prvega vprašanja in sicer ali naj bi vzpostavili sistem klirinških hiš, ne vem. Mislim, da obstajajo tako prednosti kot pomankljivosti take odločitve. Ena od pomankljivosti je to, da bi lahko zaradi tega stvari zastajale, države članice pa bi lahko dobile občutek, da niso same odgovorne za svoje davčne stališča. In mislim, da bi morali biti tako ambiciozni, da davčna stališča ne bi bila instrument za izbiranje prednosti, ampak popolnoma strogo binarni sistem, s katerim bomo zagotovili pravno gotovost. In mislim, da je zato zelo pomembno, da spodbujamo tudi eh, tako OECD, ko gre za erozijo osnove in pa prenašanje dobičkov, to mora postati realnost. Enako pa velja tudi za avtomatično izmenjavo informacij in pa za davčne stališča. To moramo podpirati čim bolj in upam, da bomo lahko bolj sodelovali tudi pri transparentnosti in skupni enotni davčni osnovi. Glede razprave o sistemu klirinških hiš, mislim, da se tukaj lahko navežem na to drugo vprašanje. Mislim, da bi trajalo precej dolgo, da bi oblikovali tradicionalne smernice, zato bi se raje osredotočili na to, kako hitro lahko damo neke nasvete državam članicam. Tukaj gre za nekoliko laže ukrepe, vendar bomo s tem omogočili državam članicam, da bodo videli, kako so ti postopki lahko pregledni, transparentni in popolnoma skladni tudi z smernicami za državno pomoč. Zato se res zauzemamo in upam, da bomo s temi odločbami, ki smo jih že sprejeli, z odločbami v prihodnosti in po analizi davčnih stališč držav članic lahko zagotovili še nekaj napredka, tako da bomo eh, omogočili realne smernice v razumni časovnici. Najlepša hvala. Še pol minute imate, kolega, če želite. Ne, ne kolega je zadovoljen. V imenu SD Peter Simon, izvolite. Govoril bom nemško. Hvala lepa. Tudi z moje strani, gospa komisarka, veliko priznanje za odločitev prejšnjega tedna, ker ste jasno povedali, da v Evropi ne govorimo samo o nezakonitem obnašanju, ne, ne samo o nelegitimnem, temveč tudi o nezakonitem obnašanju. Veliko v ljudi v našem odboru je dejalo, dobro, pa vse to ni nezakonito. Sedaj pa je jasno, da je bilo nezakonito. Vprašanje pa je pri teh posamičnih odločitvah, ali bo to merjeno, glede na dokumentacijo, ki smo jo dobili po LuxLeaksih, ali so vaši sodelavci sploh sposobni prevetriti vse to, pregledati vse dokumente, ki jih boste dobili. In potem samo da ena izmenjava informacij. Svet je sedaj navedel, da moramo komisijo oskrbovati s podatki. Tukaj bomo imeli potem statistične podatke. Kot varuh pogodb na področju konkurence, pa morate dobiti vse informacije. Vi boste res dobili in boste potem zadostili tej vlogi in vse preverili, ali so davčna stališča resnično združljiva s primarnim pravom. Kakšno je vaše mnenje, kakšne informacije bi potrebovali, da bi lahko zagotovili funkcijo varuha pogodb? In potem tretje vprašanje, Tukaj se navezujem na vlogo komisije pri skupini kodeks eh, naravnanja, obnašanja. V nemškem tisku smo lahko prebrali, koliko informacij parlament ne dobi. In sicer zato, ker države članice iz upnih razlogov ne podajo dokumentov te skupine za kodeks ravnanja. Nemški tisk pravi, da se že leta dogaja, da se veliko držav članic napak obnaša, kar se tiče davčnih starišč. In Evropska komisija je del skupine kodeksa obnašanja, to je samostojni organ, kjer komisija ne more pravzaprav izvajati pravic in obvez, ki jih ima kot varuh pogodb. Če pa potem ne dobi vseh informacij. In potem je seveda potrebno informacije posredovati GD-jem. Ni možno torej uporabljati zaupnost kot nekaj, kar je nad pogodbami. On the first question of Glede prvega vprašanja, sicer bomo lahko storili dovolj, prvič naj bo jasno, da nimam namena postati evropski davčni organ. Imamo davčne organe v posameznih državah članicah in mislim, da bi tukaj lahko to povzročilo težave tudi v smislu sredstev. Kaj se želimo doseči? Poskrbeti za to, da bomo v prihodnosti imeli davčna stališča, ki bodo popolnoma skladna z pravili državnih pomoči in mislim, da to lahko dosežemo tudi z smernicami na osnovi konkretnih zadev, ki jih obravnavamo. Obe zadevi Fiat in eh, Starbucks, jas, Starbucks jasno kažeta na to, da potrebujemo metodologijo pri teh stališčih, glede tega, kako izračunati davčno breme. Veliko se lahko naučimo na primeru teh dveh podjetij. S tem se ukvarjajo tudi pri delu OECD kako poskrbeti za to, da ko se interno določajo cene, to odraža tudi ena proti ena razmere s tržnimi cenami. Da to ni nekakšno sredstvo za prenašanje dobička na nizke ali pa nične obdavčitve oziroma področja nizkih ali ničnih obdavčitev. Če bomo to metodologijo ustrezno uporabili, potem nam bo praksa, da dovolj izhodišč, da se bomo izognili temu, kar se je že dogajalo in za kar organi morda niso poskrbeli. Potem pa drugič, statistika. Ne vem, kakšno je stališče mojega kolega Moskoviča, ki ima širše pristojnosti na področju obdavčitev. Pri nas v konkretni situaciji pa je zelo dobro, da imamo ustrezne instrumente za pridobivanje informacij, ki jih potrebujemo. In kot veste, ko smo se pogovarjali o zahtevi za informacije o davčnih stališčih v vseh državah članicah, smo morali ukrepiti ukrepe in potrebovali tudi dodatno orode za to, da smo pridobivali informacije, ki jih potrebujemo. Dosegli smo dvoje. Prvič imamo zelo učinkovita orodja v tem sklopu orodja in drugič ta orodja potrebujemo. Potem pa še to, kar ste povedali o skupini, o kodeksu ravnanja. To je zelo koristno, njihovo delo je pomembno. Težko se je pogovarjati o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti, to, kar smo dosegli tam, bi morali prenesti v prihodnost in tako dalje. Delovna skupina o kodeksu ravnanja je pripravila osnovo za premik paradigme dojemanja obdavčitev podjetij. Dobro, nekaj sekund bi vam dal eh, še več, vendar pa zdaj na vrsti gospod Stamatic. Govorim v imenu Kay Swinburne, ki se ni mogla udeležiti sestanka zaradi tega, ker mora odpeljati hči v bolnico. Gospa komisarka, najprej vam čestitam za nedavne sklepe komisije, da sta Nizozemska in Luksemburg podeljevala nezakonite pomoči Starbucksu in Fiatu kršenje konkurenčnih pravil je nekaj resnega in ta pravila zagotavljajo boje proti davčni zlorabi. Zdaj ste že izkazali močno voljo, da se je treba boriti proti temu. Dve vprašanje imam za vas. Ali bi lahko pisali, kako in v kolikšni meri vidite, da bi ta dva sklepa odvračala prihodno utajo davkov v državah članicah? ko gre za delovanje podjetij. Obenem me zanima tudi vaše mnenje glede sporazuma OECD, ko gre za erozijo osnove in prenos dobičkov, tako da bi se soočili z korporativnimi bonusi. Pomemben uradnik za dašno politiko je te trenje opisal kot nekaj, kar že ima precejšnje učinke na davkoplačevalce. Ali se strinjate s to izjavo in če v kolikšni meri vidite, da je erozija osnove in pa prenos dobičkov nekaj, kar pravzaprav odpravlja potrebo po tem, da porabimo toliko časa in eh, truda za to, da bi zagotovili skupno enotno davčno podlago v Evropski uniji. Gre za sistem, ki mu nasprotujejo številne države članice. Hvala. Uh, no, najprej naj povem, da upam, da bo hči vaše kolegice v redu. Obenem pa vam tudi čestitam, da ste ustrezno prioritetno predstavili to stališče. Že od prvega dneva, ko sem predstavila o B odločitvi, sem že jasno predstavil tudi sporočilo za države članice in podjetja. Točno tak in tak znesek je treba povrniti, mi pa smo oblikovali metodologijo za to, da lahko te lekcije, ki smo se jih naučili, tudi vključimo v delo, ki ga opravljamo. Drugič, glede projekta OECD, ko gre za erozijo osnove in prenos dobičkov, cenim to, kar ste povedali, upam, da bodo to upoštevali vsi v G20, tudi vodilni držav članic. To kaže na to, da gre za situacijo, ki zajema več kot le Evropsko unijo in potrebujemo torej soglasje iz vseh koncev sveta, zato da bomo poskrbeli, da se davke plačuje tam, kjer je to potrebno. Upam, da nam bo to v pomoč. Moje kratke izkušnje na tem področju so me že naučile, da moramo biti zelo previdni glede izrazitih formulacij, vendar se mi zdi, da če bomo to pravilno izvajali, bo to prav gotovo zelo dobro v smislu tega, da dosežemo, kar si želimo doseči. Potem pa še eh, skupna davčna osnova za korporacije. Morda to ni toliko vezano na multinacionalke, ampak je vezano tudi na manjša podjetja, ki imajo svoje delovanje gospodarsko v dveh, treh držav članicah v primeru, ko ne bodo vedeli, kakšna je njihova davčna osnova, bodo eh, lahko hitro ugotovili, kako je s tem, tudi davčni svetovalci in bodo lahko te stvari poenostavili. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Lahko ugasnite mikrofon, gospod Stapati. Zdaj pa v imenu liberalcev Ramon. Izvolite. Danke, ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Okay. Spoštovana gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice, najprej bi želel izpostaviti pomen vašega odnosa do zadev Starbucks in Fiat. Upam, da boste te preiskave popeljali do konca. Imam dve različni vprašanji. Prvo zadeva Google. Toplo pozdravljam vaše ugovore, na katere ste upozorili po petih letih, vendar pa prosim komisijo, da tudi zaključi s tem delom pri vseh eh, vprašanjih, ki je bilo opredeljeno tudi pri eh, lokalnih iskanjih v primeru uporabe Androida in eh, tako dalje, bi lahko v Evropskem parlamentu predstavili kaj novic v povezavi s tem. Potem pa še kazni. Pred nedavnim sem slišal odgovor Google v povezavi z e ASO, da Evropska komisija ne more zagotoviti izvrševanje kazni. Tudi Microsoft je pred eh, številimi leti dejal enako. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Mislim, da bi morali izračunati stališče na osnovi letne škode in mislim, da bi morali to izračunati na osnovi izhodišča od leta 2006. Ali je to dobro za začetek ali ne za tak izračun. Potem pa še pravična konkurenčnost, mislim, da moramo tukaj zagotoviti tudi sodelovanje GDE MOV, še posebej v primeru državne pomoči. Težave imamo pri nekaterih eh, prevoznikih. Od leta 2004 smo bili namreč eh, priča kršitve katerih konkurenčnih pogojih pri določanju cilj, cen. Komisija jasno ve, da so nekatere take subvencije nezakonite, če to velja za katero koli od podjetij Evropske unije. Moje vprašanje je, ali bi Evropska komisija morala vključiti zavezujoče in transparentne konkurenčne klauzule tudi v primeru zunanjih eh, ureditev na področju zračnega prometa za Evropsko unijo potem pa tudi kako je z lastništvom in nadzorom letalskih podjetij EU, ali je treba tukaj kriterije nekako prenoviti in to vključiti tudi v celoten svežen za letalski promet. Hvala. Najprej glede trenutnega stanja pri zadevi Google. Preiskava Android se je začela aprila in še vedno smo v sredi tega dela, ne vem še, kdaj bo sklep pripravljen. Potem pa glede kupovanja najboljših pogojev, Google nam je že podal določen odziv, tam je na voljo zelo veliko podatkov, to še analiziramo in upoštevati bomo morali še več podatkov tako strani Google kot tretjih strani. In to bomo počeli v naslednjih mesecih. Potem pa še vprašanje kazni. kazni določamo glede na trajanje in resnost prekrškov. Te kazni so lahko precejšnje, saj naj bi bile tudi odvračilne. Kazen za kartel torej ne pomeni le eh, rahle prilagoditve v vaši razpredeljnici eh, pretoka sredstva, ampak res mora kazati na to, da se je tukaj zamajal eh, dominantni položaj podjetja zaradi tega. Pred nedavnim smo naložili kazni številnim podjetjem, ko je šlo za optične opisovalce. Tukaj ne gre za evropsko podjetje, vendar je njihov kartel imel negativni učinek na evropski trg in zaradi tega smo naložili te kazni. Mislim, da 116 milijonov evrov skupno kazni. Lahko torej poiščemo podjetja, ki imajo sedeže v različnih delih sveta, če to učinkuje na evropski trg. Glede zračnega prometa, že smo upoštevali vaš nasvet, da začnemo sodelovati z GD Move iz dobrih razlogov, zaradi tega, ker moramo upoštevati različne okoliščine. Na notranji ravni se je povezljivost v Evropski uniji izboljšala v korist številnih državljanov, vendar pa se srečujemo še vedno s precejšnjimi težavami, glede zagotavljanja konkurenčnosti izven Evropske unije. Zelo tesno sem sodelovala z kolegico Bulc. Osredotočamo se konkretno na ta področja in eh, s tem se bomo soočili tudi, ko bomo dobili jasne smernice za zračni promet. Najlepša hvala v imenu Ungue pa Paloma Lopez Permejo. Izvolite. Gracias, presidente. Hvala lepa gospod predsedujoči. Govorila bom špansko. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes popovdne prisotni v našem odboru. Naš glavni interes na področju politike konkurence je to, da bi to ne služilo kot instrument regulacije trga in ta instrument bi naj služil državljanom in potrošnikom, ne pa multinacionalkam. V tem smislu menimo, da je ta inštrument lahko koristen pri odpravljanju izkrivljanja trga, seveda, če so ob tem spoštovane vse evropske norme. Eh, ko gre za regulacijo nacionalnih organov, ki so pristojni za konkurence, sem prisluhnila vašim odgovorom in eh, jih zelo cenim, ampak še vedno me zanima, kako boste zagotovili neodvisnost teh organizmov. Eh, ne samo z ukrepi, o katerih ste govorili, ampak neodvisnost zasebnih organov, ki pogosto posegajo v razvoj zakonodaje. Eh, imam še nekaj konkretnih vprašanj. Prvič, ali komisija razmišlja o tem, razmišlja o tem da bi označila socialni dumping kot nespremljiv za doseganje koristi za podjetja, kako boste ukrepali proti temu. Potem v primeru Fiata in uh, Starbucksa, ali boste te ponovne um, oziroma ta vrnjeni denar vrnili tistim državam, ki bi ga morale dobiti v prvi vrsti in pa še uh, trg obnovljivih virov energije v Španiji. Tukaj prihaja do zelo velikih eh, izkrivljanj v Španiji, pa tudi v celotni Evropski uniji. Kako boste ukrepali proti tem? Well, thank you uh, very much. First, of course, on, on the question. Najprej hvala. Najprej vprašanja tega, kako poskrbeti za to, da bodo nacionalni organi lahko delovali neodvisno. To je eno izmed tistih področji, kjer imamo nekaj zamisli, vendar pa je tudi javno posvetovanje pomembno. To lahko izpeljemo na različne načine. In eh, to se že izvaja na različne načine lahko vidite. V nekaterih državah članicah je to zelo dobro, v drugih je še vedno nekaj prostora za izboljšave. Seveda bi bilo dobro, če bi nam ljudje povedali, to deluje dobro in na ta način bi si želeli to izvajati. Drugič, glede socialnega dumpinga, morda nekakšen stranski komentar, mislim, da bi morda drugi moji kolegi lahko o tem bolj neposredno govorili. Mislim, da imamo zelo dober nov sklop pravil, ki pravijo, da ne morete podjetju ponuditi pomoči oziroma podpore za to, da svoje gospodarske dejavnosti preseli v vašo državo članico, če to pomeni, da se bodo uničila tudi delovna mesta v druge države članice. To je dobro, zaradi tega, ker stvari počnete iz pravih razlogov. Dobro je, da neposredno omenjamo socialni dumping, oben pa pokažemo tudi, da se želimo ukvarjati s pravimi razlogi, ne pa z napačnimi, naprimer subvencijami, ki bi pri tem lahko motile. Potem pa še tretje vprašanje gre za ukrepe usmerjene v to, da se vračila napotijo tudi v zadevne države članice. V naši zakonodaji glede državne pomoči nimamo določb v povezavi s tem, vrača eh, se državne pomoči, ker bi šlo do kršitve eh, določb pogodbe, nimamo pa konkretnih aktov, ki bi nam omogočili to. Tudi ne vem točno, kako naj bi to storili, nimamo ukrepa ena proti ena, na osnovu katerega bi lahko zagotovili, da se ta denar vrne Je pa to razprava, ki bi jo morali imeti tudi v širšem kontekstu, kot eh, je politika obdavčanja in državnih pomoči. Mislim, da je to povezano tudi z nekaterimi drugimi vprašanji. Potem pa še zadnje pomembno vprašanje, obnovljivi viri. Uh, nimam konkretnih informacij, vendar pa bi se k temu lahko vrnili. Obnovljive vire bi seveda morali integrirati v sistem proizvodne energije kot tako vetrne elektrarne in sončne elektrarne se spreminjajo, izboljšujejo in imamo tudi zelo dober poslovni model, ki omogoča izkoriščanje takih virov, ki bo bolj poceni tudi za davkoplačevalce. Nimam pa vseh relevantnih informacij pri sebi. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu zeleni Filip Lambert. Uh, hvala, Markus. Gospa komisarka, ko me sprašujejo o Junku, ker je v komisi, komisiji eh, lahko eh, povem sicer marsikaj dobrega, ampak vi ste pa sploh zelo svetel zgled, zelo sem ponosen na to, eh, kar počnete za evropske državljane. Kar se tiče teh davčnih sodb, se pridruži, pridružujem čestitkam. Dobro je, da je komisar Almunija se sploh lotil te teme, ampak vi ste njegovo delo dobro nadaljevali. Pravite, da to še ni konec, da boste preiskovali še druge primere, da obstaja na tisoče primerov, da bo verjetno še več sod. Kako boste izbrali te primere in s kakšnimi sredstvi, kajti jasno je, da imate vi, kako vsi drugi, prav tako omejena sredstva. Prvo vprašanje, drugo vprašanje, v zvezi z Volkswagenom. Uh, v številnih uh, državah morajo potrošniki, ki so kupovali proizvode te firme, uh, so dobili nekakšne subvencije, ki temeljijo na drugačnih oziroma napačnih informacijah. Tukaj gre za izkrivljanje trga. Kako boste tukaj ukrepali, če se bo izkazalo, da je Volkswagen tukaj uh, goljufal? In če države ne bodo zahtevale vračilo tega denarja, ki ga je Volkswagen eh, na nezakonit način ponudil potrošnikom zaradi teh mm, ponarejenih eh, eh, naprav v avtomobilih. Hvala lepa, najprej se vam zahvaljujem za vaše čisto citke, potem drugič prav imate, sodbe veliko, trenutno analiziramo 300 sodb, gre za davčne sodbe, ki prihajajo iz eh, držav članic. Nekaj zgledov je zelo dobrih, torej nekateri primeri so dobro dokumentirani, dobro izvedeni, ni praktično nobenih napak, no bo sod pa ni tako. Mi skušamo najti tiste primere, ki so um, kar najbolj očitni. Mislim, da so takšni lahko um, dobra lekcija za vse, za podjetja in za države članice, ki so v to upletene. No, ampak ko vse skupaj analiziramo, če posumimo, da niso bila spoštovana vsa pravila, bomo morali uh, začeti primere pred sodiščem z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Kar najbolje smo organizirani za to, da bi lahko podpirali sodišče pri njegovem delu, um, gre za naša skupna prizadevanja, ampak kot ste povedali, vsak je pod pritiskom teh omejenih virov, ampak mi skušamo naše vire kar najbolje izkoristiti. Kar se tiče Volkswagna, preiskava tukaj trenutno še poteka, zato je težko napovedati, kaj se bo zgodilo v prihajajočih mesecih. Državna pomoč, ki jo je dobil Volkswagen za raziskave, za, za razvoj in tako naprej. No, tukaj je Volkswagen dobil nekaj državne pomoči, ampak ne morem vam navesti zneska, točnega zneska, koliko je dobil Volkswagen. No, od 1. julija naslednje leto bo vsaka država članica morala objaviti, kakšno državno pomoč namenja komu. To je bil del programa posodabljanja državne pomoči in to je bil tudi del decentralizacije odločitev o državni pomoči za zagostavljanje više stopnje preglednosti. To pomeni, da boste v prihodnje lahko vedeli, katera država je dala Eh, državno pomoč kateremu podjetju in mislim, da vam eh, bo to v bodoče veliko pomoč pri analizi takšnih primerov. Eh, no, ampak ali boste raziskali, kaj se je zgodilo z temi subvencijami, ki jih je dobil Volkswagen za prodajo teh avtomobilov? Ali si boste ogledali ta primer? No, to je odvisno od tega, kako se bo primer razvijal. Trenutno vam teh informacij ne morem dati. Eh, hvala lepa v imenu EFDD Marko Vali. Te ringrazio. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisarki, da je danes z nami in da odgovarja na naše vprašanje. Moram reči, da vam. Bom ne zavidam. V težki situaciji ste veliko, je pritiskov, pritiski prihajajo tudi iz medijev, praktično vsak dan se pojavljajo novi škandali in vsak si seveda želi, da bi imeli eh, pravične davčne primere. Jaz se eh, potujem po Italiji in eh, poročam ljudem o primerih kot so Fiat in Starbucks. Seveda si vsi državljani želijo tudi jasnih odzivov strani Evropske komisije. Absurdno je, da uh, multinacionalke dobijo takšno kazen, kot so jo dobile v primeru Fiat ali Starbucks, potem pa uh, se pač preselijo tiste državo, ki ima takšen davčni sistem, da škoduje drugim državam članicam. Javnost se sprašuje, kdaj bomo končno imeli nek robusten davčni sistem, ki ne bo deloval samo v interesu teh Eh, velikih korporacij. No, jaz nočem čakati na to, da bom dedek in se bom še vedno ukvarjal z istimi vprašanji. Pozdravljamo javno posvetovanje in uh, prizadevanje za iskanje ustreznih sistemov, ampak tukaj potrebujemo neko specifično časovnico, ne želimo, da se tukaj samo nizajo primeri, ampak ni nobenih resničnih ukrepov. Zanima me, če je dovolj politične volje za soočanje s tem problemom. Kajti vsakič, ko recimo ECOFIN sprejme odločitev, se nič ne zgodi. Sedaj oktobra eh, pa eh, bomo imeli pravo priložnost, da bi z eh, poročanjem v posameznih državah blokirali te imoralne sistem, im, nemoralne sisteme. Eh, oktobra smo imeli to priložnost, ampak nič se ni zgodilo. Ali naj javnost verjame v, v institucije ali ne. Mislim, da tukaj potrebujemo predvsem nekaj zdravega razuma. Jaz se s tem vprašanjem že dolgo ukvarjam, sem sicer še mlad, ampak res je, da vse skupaj zelo uh, zapleteno. Ne želim, da bi še naprej izgubljali čas v zvezi s tem, kaj ti mislim, da tu niso najpomembnejši interesi javnosti, ampak neki drugi. Hvala lepa. Pravzaprav eh, sem zaradi vaših komentarjev optimistična, kaj ti bolj kot se bomo osredotočili na voljivce, na državljane, več sprememb bomo dosegli. Nihče ne preprečuje posameznim državam članicam, da se spremenijo. Lahko se spremenijo že danes. Mislim, da je naloga voljivcev to, da zahtevajo, da se to uvrsti na dnevni red in da če prihaja do davčnih sod, da se te spoštuje, da so cene na trgu pravične, da ni teh eh, premikov dobičkov, kot smo jih spremljali v nekaterih primerjih. Eh, torej, mm, zato se moramo prizadevati vsi skupaj, eh, vsi lahko na enak način, torej vsa podjetja lahko na enak način prispevajo k davčnim dobičkom v državah članicah. Mi lahko ukrepamo na področju zakonodaje o državni pomoči, o, o eh, recimo avtomatskem izmenjavanju informacij, ampak uh, posamezne države članice pa morajo urediti svoje davčne sisteme in zato skušam jaz kar najhitreje pripraviti priporočila o tem, kako to doseči, če se države članice soočajo s kakšnimi dvomi. Kaj ti strinjam se z vami. Tudi jaz imam občutek, da državljani pričakujejo od nas, da bomo spremenili sistem. Na tisoče podjetij uh, eh, plačuje davke, potem pa vidijo, da imajo nekatera druga podjetja sredstva za davčno izogibanje, za izogibanje davkom in to na, v nekaterih primerih na zelo agresiven način. In uh, potem istočasno opazujejo, kaj so morali eh, narediti njihove nacionalne države, zato da bi sprejela določene varčevalne ukrepe in potem seveda od nas pričakujejo, da bomo uh, ukrepali proti podjetjem za to vrstnimi praksami. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Tukaj ni nikogar iz eh, skupine INF, e tako da dajem besedo eh, poročevalcu Wernerju Langenu. Eh, hvala lepa, gospa komisarka. Vesel sem, da dobro sodelujemo z vami. Jaz bi omenil dve temi. Torej, prv, primer je že bil omenjen, gre za davčne sodbe. Meni se zdi pri teh dveh davčnih sodbah eh, nekaj nekoliko čudno. Kazni, ki so jih, dobili, ki so jih dobila podjetja, bodo dobile države članice, ki so kršile zakonodaje, ne pa tiste, ki so žrtve. To je nekoliko čudno. To je drugačno kot v kartelnih postopkih. Eh, tam gredo kazni v evropski proračun. Mislim, da bi morale eh, te kazni v teh davčnih sodbah eh, prav tako iti v evropski proračun, kajti tukaj so bile žrtve Eh, nekatere države, ki sedaj ne bodo imele ničesar od teh kazni. Eh, no, nekatere države članice, ki, sedaj, eh, ki bi naj sedaj dobili, dobile kazni, se lahko uh, pritožijo, čez da je to bila hudobna komisija. Nekatere so že napovedale pritožbe na te sodbe. Uh, skratka, to se mi ne zdi najbolje urejeno. In pa potem še uh, uh, vloga nacionalnih davčnih organov. Meni se zdi vaš predlog v zvezi s tem dober. Eh, tudi ta predlog v glavnem uh, se nanaša na kartele. Torej, ko gre za ugotovitve v kartelnih postopkih, ampak tudi tukaj je pravna vrzel ravno državna pomoč. Jaz imam že dolgoletne izkušnje kot poslanec v Evropskem parlamentu in že več, krat, že več let se ukvarjam za državno pomočjo. Eh, no, eh, pogosto je v kartelnih sodbah eh, so zato krive prav države članice, njihove vlade, ki morajo priznati, da so podelile nezakonito državno pomoč. Zato me zanima, kako gledate na ta del eh, sodelovanja, ali se vam ne bi zdelo potrebno, da bi nekoliko bolj pritisnili tudi na države članice. Well, I think from, from my point of view. Uh... No, sama menim, da bi ta denar morali dati davkoplačevalcem, ne pa državam. Res je, nesmisel je, da tiste države, ki so ponujale podjetjem določene prednosti, sedaj bi naj dobile vrnjen ta denar. To, to je nesmiselno. No, ampak trenutno še nimamo sistema, ko bi lahko ugotovile, da gre tukaj za točno to ono ali tretjo državo članico. Zato bi morali veliko več vedeti o tem, kakšen dobiček ustvarjajo podjetja in kako bi morali te dobičke obdavčiti v posameznih državah članicah. To bomo dosegli za zakonodajo o preglednosti in pa CCCTB. Eh, no, ampak sama menim, da bi davkoplačevalci morali biti sposobni zahtevati od svojih vlad, da se jim vrne ta denar. Drugič. Prav imate. Ehm, ko gre za, nacion, ko gre za nacionalne konkurenč, eh, organe, ki so pristojni za, za konkurenco, um, torej tukaj gre predvsem za protikartelno pravo. Uh, tukaj bi bilo treba zagotoviti nekaj več preglednosti. Na ta način bi najlažje zagotovili, da se državna pomoč eh, mm, daje na zakonit in smiselen način. Komisija mora preiskovati tudi primere nezakonite državne pomoči v državah članicah in ustrajati moramo pri tem, da to ostane naša pristojnost. Komisija bi morala imeti to pristojnost mandat za mandatom, mi moramo skrbeti za to, kajti tukaj gre za vprašanje konkurence. Če neka bogata država članica daje določene prednosti podjetjem ali kartelom, to pravzaprav izkrivlja trg. Hvala lepa, v imenu SD dobi besedo Tibor Sani. Izvolite. Thank you very much, sir. Hvala lepa. Gospa komisarka. Tudi jaz z zasrpnostjo pričakujem vaše odgovore, zlasti vaše odzive na ugotovitve odbora za davčne zadeve. Mislim, da je ta odbor bil eden izmed uh, najpomembnejših političnih uh, odločitev tega parlamenta. Ugotovitev so res zelo koristne. No, uh, danes smo že uh, izpostavili določena velika podjetja, velike ribe, ki ne plačujejo ali pa so nekoliko zadržani pri plačevanju davkov. Uh, no, ampak upam, da bodo vaše službe poiskale tudi tiste srednjo, srednje velike ribe, da bodo tudi te predmet davčnih sod. Opozoriti bi vas želel na nek primer, ki prihaja iz moje države. Mačarska vlada je najprej odpravila vso industrijo igr na srečo, potem pa so dali, na, so dali koncesijo samo enemu podjetju. Oziroma, o tem odloča samo en organ, ki lahko eh, celo odloča o davčni osnovi. Eh, no, pustimo ob strani, da je to eden izmed najboljših prijateljev našega premijeja, ampak utemeljitev za to, da je on dobil to pristojnost, eh, je bila ta, da ima, evropska, da ima eh, mađarska vlada določeno zakonodajo, ki to omogoča. Drugič. na hitro, kajti o tem ste že govorili. Namreč, zanima me, kaj menite o nedavnih primerih. Uh, do not ban it. So what, what, what is, tako imenovanih community shared businesses ta, ponekod, eh, ta podjetja so ponekod prepovedana, druge ne. Zanima, kakšno je vaše mnenje o tem? Of, of fish, so uh. Hvala lepa. No, eh, ko govorimo o tako imenovanih ribah, je eh, to seveda odvisno od posameznega podjetja. Ukvarjali smo se z delom Starbucksa, z delom Fieta. Eh, zato kazni niso tako visoke. Če bi se ukvarjali celotnim podjetjem Starbucks ali celotnim podjetjem Fiat, bi seveda kazni bile veliko večje. Ampak tukaj gre predvsem za vprašanje načel. Zagotoviti je treba, da bodo cene prevične, da uh, je omejeno, koliko plačajo za svoje surovine, koliko plačajo za znanje, v katerem primeru to postane državna pomoč. To je tukaj gre za neka načela, ki jih je treba sprejeti in bodo potem veljala za podjetje vseh velikosti. Tudi pri naslednjih primerjih bomo imeli več izkušenj in bomo lažje prišli do zaključkov. Kar se tiče mađarske in industrije igr na srečo, uh, Eh, tukaj ne poznam podrobnosti, ehm, to bom preučila in eh, vam potem ponudila nekaj več odgovorov, kajti mm, v večjih primerjih smo se že ukvarjali z eh, mađarskimi oblastmi, ko gre za obdavčevanje nacionalnih in pa tujih podjetij. Kar se tiče teh deljenih podjetij. Potation, because they all have different uh oziroma podjetji skupnosti. No, sodelujem za komisarko Bult, eh, ona je pristojna za dosje prometa, ampak eh, ko izmenjava izkušnje, lahko, ehm, lahko dobiva večji pregled nad temi deljenimi industrijami. In, in times, uh, eh, no, Seveda se treba poprašati tudi o obdačevanju takšnih podjetij, vprašanju tudi uh, zavarovanja in tako naprej. Hvala lepa, imenuje se Eva Parvanova. Thank you, chair. Hvala lepa. Eh, gospa komisarka, vesela sem, da ste tukaj. Čestitam vam do, za dosedanje delo. Eh, veliko poguma je bilo potrebno za za soočanje s temi težkimi primeri, s katerimi ste se ukvarjali v zadnjih mesecih. No, jaz se bom navezala na eh, predhodnega govornika. Eh, prejšnji teden ste izjavili, da bo digitalno gospodarstvo delovalo samo, če bodo potrošniki lahko kupovali na spletu um, po vsej Evropi brez kakršnih koli problemov. No, ampak številni potrošniki se še vedno soočajo z razno raznimi problemi digitalna, digitalno gospodarstvo bi lahko delovalo še bolje, če bi delili naše dobrine, hiše, avtomobile, storitve in tako naprej. Torej, gre za tako imenovano eh, gospodarstvo sodelovanja, ki bi lahko prineslo velike koristi celostnemu gospodarstvu. No, istočasno pa eh, se tukaj porajajo določena Mm, načeljna vprašanja, ko gre za pravo konkurence. Zato pozdravljam preiskavo e-trgovine, ki bi naj razkrila možne nezakonite ali nepravične prakse. Zanima me, eh, ko gre za nedavno sprejeto agendo za eh, digitalno agendo in pa deljeno gospodarstvo ali bo eh, to povezano tudi s to preiskavo e-trgovine, zanima me točno, kako bi naj to potekalo. I do hope so. No ja, upam, da se bo to zgodilo. Eh, seveda, ko sprožimo preiskavo nekega sektorja, je to zato, ker vse ne deluje tako, kot bi moralo. Eh, naj vam podnazorim, samo 10 odstotkov naših eh, majhnih in srednje velikih podjetij se ukvarja z e-trgovino. Um, in to je presenetljivo. E-trgovina je enostavnejša, kot pa da imaš eh, prostor ljudi, ki tam delajo in tako naprej. Zato uh, preizkujemo, ali morda tukaj obstajajo določene nezakonite ovire. Uh, upamo, da bomo na podlagi tega, te preiskave lahko dali nekaj več nasvetov tudi zakonodajalcem. Eh, torej, eh, tukaj bomo morali analizirati odgovore, ki smo jih dobili, recimo, ko gre za geoblokiranje. Eh, moramo se ukvarjati tudi s tem, kako bi lahko za našo raziskavo pomagali komisarju Ansipu. Eh, pri varstvu potrošnikov. Eh, torej, na ta način moramo izkoristiti te inštrumente. Eh, s tem lahko dosežemo spoštovanje konkurence, lahko pa na ta način pridemo do, korist, do ugotovitev, ki so koristne tudi za druge komisarske kolege. Hvala lepa, Nina Čil v imenu SND. Commissioner, this Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Uh, industrija jekla v Združenem kraljestvu je ključnega pomena za gospodarstvo, za zaposlovanje, torej tukaj gre za na sto tisoče delovnih mest, ne samo tistih, ki delajo neposredno v sektorjih, ampak eh, je od tega, odvisno, od tega odvisne odvisna številna druga delovna mesta v drugih sektorjih. No, ta sektor je zelo pomemben v moji regiji. E, dobavna veriga tukaj predstavlja približno četrt milijona delovnih mest in eden izmed glavnih vzrokov za, za trenutno krizo e, je ravno visoki strošek energije. E, to se vedno znova navaja. No, v moji regiji obstaja podjetje Kaparo, Danes zjutraj je umrl njihov izvršni direktor, eh, je, torej naredil samomor, eh, sožalje za njegovo družino. Eh, no, ampak od te organizacije je odvisna na, na 100 tisoče delovnih mest. Pri tem je problematično naslednje. Eh, naš državni sekretar krivi Evropsko unijo za pomankanje ukrepanja. Če se Evropska unija ne ukvarja za krizo industrije jekla, pravi, da zaradi pravil državne pomoči in zaradi neukrepanja na področju uh, dumpinga, um, da ravno zaradi tega prišlo do krize in do padajočih cen jekla. Zdi se mi, da ponekod obstaja dober razlog za državne pomoči. Uh, Eh, za razliko od vse nezakonite državne pomoči, ki smo jo lahko opazovali v Evropski uniji. Zato me zanima, če je Evropska unija pripravljena tukaj sprejeti določene izjeme. Eh, zanima me, če ste sprejeli tudi kakšne ukrepe eh, zaradi dampinških praks in teh uvozov poceni jekla, do katerih prihaja v Evropske unije. Hvala lepa, mislim, da industrija je bila pomembna za celotno Evropsko unijo. Eh, številne države članice imajo pomembno industrijo jekla in seveda je to pomembno za različno paleto proizvodov, za gradbeniški sektor in tako naprej. Res je, gre za zelo pomemben sektor in Evropska unija še vedno ni to izvoznica jekla. To je seveda to seveda priča o kakovosti našega jekla. Eh, no, proizvajamo tudi zelo raznolike proizvode iz jekla. Eh, to pomeni, da tisti, ki so pristojni za protidampeške ukrepe, eh, se soočajo zelo, zelo težko nalogo. Težko je neposredno ukrepati ob uh, dampinških praksah in uh, težko je zagotoviti, da podjetja uvažajo uh, kakovostno jeklo za svoje, za svoje izdelke. No, sama se ne ukvarjam neposredno z protidampičkimi ukrepi, ampak vem, da je bilo tukaj sprejetih že veliko ukrepov, zato da bi zagotovili večjo mero ravnotežja. Uh, Drugič, mi smo zavezani odločitvam, ki so jih sprejeli vodje vlad in držav leta 2013 tudi na področju uh, industrije jekla in ta odločitev ne omogoča državne pomoči industriji jekla. Um, No, mi seveda sodelujemo z državami članicami, zagotoviti eh, želimo izjeme za eh, visokoenergetske dele sektorja, eh, za to, da bi omogočili prihod na nizkooglično gospodarstvo. Ampak takšni ukrepi morajo biti popolnoma pregledni. Pri tem sodelujemo tudi z Združenim kraljestvom, zato da bi takšni ukrepi bili koristni tudi za vašo državo, kajti za marsikatero državo članico so že bili koristni. Hvala lepa. Sedaj pa Burkard Bajas v imenu EVS. Tu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve kratki vprašanji imam najprej v zvezi z mm, specifičnim priporočilom za države. Gospa komisarka, ali menite, da bi lahko v teh priporočilih Eh, zajeli tudi to nezakonito državno pomoč multinacionalkam eh, in kako bi naj to izgledalo, zato da podjetja ne bi bila v slabšem položaju v primerjavi z svojimi eh, tekmeci iz tretjih držav. Prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje je bolj specifično vprašanje v zvezi z proračunom za leto 2016. Naš odbor je v svojem mnenju za proračun za leto 2016 predlagal več izdatkov za, več sredstev za izdatke za eh, konkurenčno politiko, zato da bi se borili proti agresivnemu davčnemu načrtovanju multinacionalk. Kakšna je vaša iskrena ocena? Kakšna je tukaj potreba po dodatnih sredstvih? Oh, on country by country. Kar se tiče mm, poročil za posamezne države. Ravno na te dve vprašanje bi morali odgovoriti, preden komisija predloži svoj predlog. Zanimivo je, da uh, že imamo poročanje po državah v finančnem sektorju. In eh, če bo to uspelo v finančnem sektorju, potem obstaja možnost, da bi to imeli tudi za druga področja in da s tem ne bi škodili posameznim podjetjem. Eh, ne vem, če lahko damo priporočila eh, glede državne pomoči, ampak če imamo takšna poročila, potem eh, to pravzaprav že samo po sebi prispeva k preprečevanju nezakonite državne pomoči. Drugič, kako naj to naredimo na ta način, da ne bomo s tem podjetji postavljali v slabši položaj, v primerjavi z njihovimi tekmeci. Tukaj še nimam nekega jasnega odgovora. Jasno je, da to ne sme škodovati podjetjem. Tukaj to bi naj prej podjetjem služilo kot smislek za zagotavljanje više stopnje preglednosti. Eh, no, potem, eh, kar se tiče vašega drugega vprašanja, jasno je, da vedno potrebujemo več sredstev in eh, seveda se bo postavilo vprašanje, koliko sredstev več imamo na razpolago. Jaz zaupam v svojo kolegico, ki se pogaja z vami o proračunu za leto 2016. Jaz bom rezultat sprejela, kakršenkoli bo in z sredstvi, ki jih bomo imeli na voljo, bom še naprej si prizadevala za izpolnjevanje naših skupnih ciljev. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine socialistov kolega Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom špansko. Dva, dve vprašanje. Najprej postopkovno vprašanje. Ali obstaja datum, eh, ko bomo izvedeli, kakšne so ugotovitve iz preiskav o Apple in Amazonu? In pa drugič, tukaj se navezujem na vprašanje, ki ga je zastavila Nina Džil. Eh, mm, ali razpravljate o tem, da bi, komis, da bi Kitajsko eh, smatrali kot tržno gospodarstvo? Eh, no, vaša naloga je, da zagotavljate pravično konkurenčnost na trgu Evropske unije. Drugi kolegi v komisiji pa so bolj vključeni v mednarodno trgovino. Ampak vseeno vas sprašujem po vašem mnenju, ali menite, da lahko gospodarstvo, v katerega posega tudi vlada, označena za tržno gospodarstvo kajti Kitajska je že po definiciji centralizirano gospodarstvo, eh, torej, eh, ki ga načrtuje vlada. Eh, no, um, mi pa še naprej uvažamo iz uh, takšnih uh, držav, ki ne spoštujejo osnovnih načel samozakonitske organizacije in drugih. Uh, koliko časa se bomo tukaj še sledili? Um, a... Ne morem vam dati datuma, kar se tiče odločitev v primerih Apple in Amazon. Amazon smo začeli kasneje obravnavati kot Apple. Ne zato, ker ne želim, temveč zato, ker nimam datuma. Vse je odvisno od analize podatkov in pridobivamo vedno nove podatke, zato da bi lahko sprejeli kar najboljšo odločitev. Kitajska tudi formalno ima kar nekaj posledic, če je Kitajska tržno gospodarstvo v povezavi eh, z določbami, kar se tiče STO, kolikor vem, bo to vključevalo tudi Evropski parlament, če bi prišli do tega, da bi Kitajsko obravnavali kot tržno gospodarstvo. Vsekakor pa ste lahko tržno gospodarstvo na različne načine. Evropa je tržno gospodarstvo, tako mislim večina, čeprav je v določenih ozirih zelo regulirana. torej je regulirana ekonomija na nekaterih področjih, čeprav se zdi zelo svobodna. Pustilo bom določeno področje STO. Sodelujemo s Kitajsko in ravno kar smo podpisali delovni dokument za to, da bi lahko uskladili nekatera vprašanja, ki zadevajo nadzor nad prevzemi. Če je potrebno to notificirati več kot eni državi, to je lahko tudi seveda Kitajska, kot smo lahko tudi mi ali pa ZDA naprimer. In pomembno je, da agencije za konkurenčnost se vedno bolj usklajujejo, kajti potem lahko tudi konkurenčna izvršba drži korak z globalizacijo. To je zelo pomembno. Torej, morda je kar nekaj specifika se tiče definicije tržnega gospodarstva in vključevanje Evropskega parlamenta in sveta, mislim, da moramo sodelovati s Kitajsko in to tako, da bomo se vzajemno bolje razumeli, kako konkurenčnost deluje na različnih področjih. Hvala lepa. Hvala lepa in ne na zadnje. A, še enkrat poročevalec, gospod Langen. Naj se vrnem na stavek, ki se, se dotika davkoplačevalcev. Tukaj niso vključeni luksemburški, tukaj so vključeni vsi drugi davkoplačevalci, kajti sredstva bodo spet odtekala nazaj v Luksemburg. En promil prebivalcev imajo EU in če bo, čeprav bodo pobrali samo 10 odstotkov davko, torej imajo še vedno nadpoprečne davčne prihodke, torej sem drugačnega mnenja. To je napaka v tem. Kako bi lahko Evropski parlament v prihodnje bolj vključevali v objavo in publikacijo smernic in najpomembnejših odločitev tudi konkurenčnih organov. In potem še eno vprašanje. Regionalni vidik, posamični primer. 4. novembra je komisija podala stališče glede primera Nürburgring pred Evropskim sodiščem. Tukaj smo imeli že zelo veliko dopisov, z vašim predhodnikom in tudi z vami in nikoli nismo dobili odgovor strani komisije, ali je bil postopek pregleden in konkurenčno neutralen in ni bilo diskriminacije. Tisti, ki to že opravijo, da ni bilo pregledno, da je bila diskriminacija, zakaj komisija, torej uradniki komisije, ne vi osebno, ni preverila tega vidika. Sedaj je to pred Evropskim sodiščem in z argumenti odvetnikov, ki jih ne razumem, saj poznam zgodbo. Well, exactly the fact that, that we have Točno to bo zagotovilo Evropsko sodišče, da bomo prišli do neutralnosti. in da bomo zagotovili in pregledali, da ne bo prišlo do umešavanja to zadevo elementov, ki nimajo pravka s konkurenčno politiko. Najbolj tipičen primer, kako lahko parlament prevzame bolj neposredno odgovornost, je prek nacionalnih konkurenčnih agencij in organov. Uh, Storila bom vse, kar je v moji moči, da bi zagotovila, da bo parlament so zakonodajalec pri tem predlogu. Seveda se lahko v javnih posvetovanjih še kaj spremeni, vendar pa to je moja ambicija, kajti mislim, da bo to okrepilo naše prizadevanje in bomo dobili boljše rezultate, če bo parlament so zakonodajalec. Seveda potrebujemo predlog za to, vendar pa. Če ne bomo v javnih posvetovanjih slišali kaj znemeljivega, potem bo to tista pot, ki jo bomo obrali. Kar se tiče prejšnjega predloga, ko je bil parlament so zakonodajalec, mislim, da je vse šlo zelo dobro. In seveda to služi državljanom Evrope. Z tega vidika mislim, da je pomembno storiti to, kar je pač najbolj očitno, tisto, kar je potrebno storiti najprej, dejansko storiti najprej in potem izterjave, davki, zelo odprta sem za razpravo o tem. Je pa jasno, kar se pravi tiče. Kar se tiče državne pomoči pri izterjavi, mora to storiti država, ki je pomoč odobrila. Mislim, da je to sodišče že pred kar precej časa določilo. To pa potrebno upoštevati tako kolege z moje strani, kot tudi z vaše. Sem pa pripravljena sodelovati pri tem. Hvala lepa. Tako, izčrpali smo seznam govornikov. Veliko veselje nam je bilo, da ste bili z nami. V uvodni izjavi ste dejali, da nam želite prisluhniti in se kaj naučiti od nas. Če sem pošten, smo se mi veliko naučili od vas. Tako da hvala lepa za to, veliko smo upam dali in veliko pridobili. Naslednja izmenjava mnen bo po zimi, na začetku naslednjega leta, upamo in upamo, da bomo dosegli napredek na veliko področjih, ki so bila omenjena, na katerih v tem trenutku delate. Podrobnosti v poročilu o konkurenčni politiki. Osnutek je bil predstavljen 13. oktobra. Četrtek bomo imeli razpravo o predlogih sprememb. Glasovanje je predvideno 1. decembra v našem odboru. Na plenarnem zasedanju pa bo to januarja, 18. januarja. Tak je interni razpored v tem trenutku. Upamo, da bomo tam to sprejeli. Tako, Končali smo s prvim dnem, jutri se dobimo spet ob devetih. Šlo bo za znani primer MIFID, pregled delegiranih aktov. Hvala lepa, sestanek je zaključen.